prizadevanjih za boj proti tej bolezni v Evropski uniji, pa tudi v drugih državah. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar Dali. S tem smo zaključili to točko. Sledi kratka predstavitev poročila kolega Enrikeja Gerera Salome, učinki svetovne finančne in gospodarske krize na države v razvoju in razvojno sodelovanje. Izvolite štiri minute. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Finančna in gospodarska kriza povzroča zelo hude učinke za države v usponu in države v razvoju, zlasti tiste države z najnižjimi dohodki. Ta kriza je tudi zaustavila trajnostno rast ki smo ji bili priča v mnogih od teh držav v zadnjih nekaj desetletjih. Ta gospodarska rast je ustvarjala delovna mesta, prispevala tudi k zdravemu izgledu javnega dolga, zonanjega dolga, pa tudi pomagala je, kar zadeva razvojno pomoč. Vendar pa V letih pred to krizo so te države že trpele zaradi prehranske krize, ki je ogrozila preživetje mnogih milijonov ljudi. Potem je to energetska kriza, ki je prav tako zahtevala veliko prizadevanj strani držav, ki ne proizvajo nafte in plina. Potem podnebna kriza, Posledice je bilo čutiti na pridelku in vse to je ogrozilo najbolj revne države. Finančna kriza je to zahtevno situacijo za te države samo še stopnjevala in to je Evropska komisija že nakazala. Države v sponu in razvite države so že bile prizadete. Tretji val pa bo sedaj najbolj prizadel najrevnejše države. Tako bomo dobili tudi razvojno krizo, humanitarno krizo. Tako da vsa področja dejavnosti v teh državah so zdaj prizadeta. Prizadeta je gospodarska rast ki bo v letu 2009 veliko nizka, kot je bila v prejšnjih letih. Trgovina je tudi oslabela in to bo škodovalo tudi računom oziroma uravnoteženosti računov teh držav. Te države tudi nimajo dostopa do mednarodnega financiranja, priča smo protekcionističnemu odnosu najbolj razvitih držav. Potem pa imamo tukaj še manj nakazil strani priseljencev iz drugih držav. Na stotine milijonov ljudi je sedaj bilo sezna, dodanih na seznam najrevnejših in na milijone otrok bo umrlo na celinah, kot je recimo Afrika. Ob tej situaciji se mora sedaj Evropa oglasiti in to moramo narediti tako, da ustrajamo pri spoštovanju eh, razvojnih ciljev tisočletja, potrebujemo dodatna sredstva za to, da bomo pomagali tem državam. Prav tako moramo zahtevati, da se zmanjša breme za priseljence. Sedaj se ne smemo zatekati k protekcionističnim pristopom tudi ne želimo ogroziti pogajen v dohi. Potem so tukaj še davčne oaze in prizadevati se moramo za moratori za posojila za najrevnejše države na svetu. Kot poročevalec za to tematiko sem želel doseči največji možen konsens in sprejel sem predloge sprememb vseh političnih skupin, vendar pa bom jutri uložil predlog spremembe kot stavku 34 tega dokumenta, kjer je govora o večji podpori in glasovih, kar je po mojem zelo pomembno. Bistveno je, da Evropa govori z enim glasom, zato da pomagamo državam v razvoju. V imenu komisije gospod Dali. Thank you, Mr. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej želim čestitati poročevalcu za zelo izčrpno poročilo. Kot upravičeno podarja to poročilo, so države v razvoju bile veliko bolj prizadete zaradi krize, kot je bilo pričakovati. Pravzaprav so bile prizadete skozi različne kanale, nihanje cen, zmanjševanje izvoza, prihodki od turizma, pa tudi vse manjši tokovi kapitala in nakazil. Mnoge države v razvoju so mnogo morale zmanjševati svoje socialne izdatke, še zlasti na področju prehrane, zdravja in šolstva. To pa prinaša seveda politične in socialne posledice, kar pa ogroža doseganje do leta 2015 eh, razvojnih ciljev tisočletja. Kljub prvim znakom globalnega okrevanja, pa zlasti v podsaharski Afriki države v razvoju nedvomno bodo zaostajale, Evropska unija je pokazala vodilno ulogo skupnim odzivom na krizo in to umestila v globalni odziv, kot so Združeni narodi G20 in G8. Odzvali smo se hitro in učinkovito in naše obljube skušali pretvoriti v realnost, da bi državam v razvoju pomagali spopasti se s krigo. Evropska unija je lani spomladi sprejela sklop izčrpnih ukrepov, da bi ublažili krizo, da bi spodbudili rast v državah v razvoju in zaščitili najrevnejše oziroma najbolj ranljive. Odziv EU vključuje ne samo odziv skupnosti, pač pa tudi odziv članic EU. EU. Tukaj gre za dvostranske odzive, pa tudi prispevke k sredstvom mednarodnih finančnih inštitucij, k čemu je podval G20. Tesnejše sodelovanje z Mednarodnim denarnim skladom in Svetovno banko je omogočil konsistentnost naših analiz ter tudi komplementarnost naše pomoči. Komisija je vzpostavila in sedaj izvaja zelo konkreten in kratkoročen ad hoc mehanizem. To je mehanizem, ki naj bi podprl najbolj revne države, ki nimajo ustrezne odpornosti na krizo. Skušamo jih zavarovati še zlasti na socialnem področju. Potem so tukaj prerasporeditve sredstev, potem, ko se opravi srednjeročni pregled sredstev. Poleg tega skušamo vnaprej splačati pomoč, kjer je to izvodljivo in tako dalje. Uradna razvojna pomoč je igrala in bo igrala ključno vlogo pri podpori prizadevanj naših partnerjev pri spopadanju s krizo. V tem kontekstu komisija pozdravlja vašo podporo. Poziva države članice naj ostanejo zavezane temu, da bi do leta 2020 2015 dosegli zastavljene cilje. Tudi drugi donatori bi morali povečati uradno razvojno pomoč, pozvati pa moramo tudi skupnost donatorjev naj poveča obseg svoje pomoči. 21. aprila bo komisija objavila svoj razvojni svežen in ga predlagala državam članicam. Letos se bomo osredotočili na doseganje predvsem naših eh, ciljev tisočletja. To bo tudi priložnost, da damo nov prispevek k pregledu MDG na visoki ravni meseca septembra. Le tako bo Evropska unija lahko ostala verodostojna in še naprej igrala vodilno vlogo na področju mednarodnega razvoja. Hvala lepa, gospod komisar Dali. Sedaj pa kar na postopek HDI. Kolegica Basesko, minuta. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Gospodarsko-finančna kriza je zelo prizadela Moldavijo, ki je histero rastoče gospodarstvo. 9 odstotkov se je BDP znižal lani po ocenah in brezposobnost za 6 odstotkov. Premalo je neposrednih investicij in Republika Moldavija je najela devet visokih evropskih svetovalcev za leto, ki bi naj pomagali ministrstvu v Kišenjevu. Ker govorimo enak jezik Romunci, Romuni kot Moldavci, jim lahko tudi pomagamo pri tem. Zato je potrebno uporabiti vse, kar imamo in tudi omogočiti nakazila moldavcev, ki delajo na zahodu, nazaj v Moldavijo. To bo, pomen, to bo pomenilo veliko podporo moldavskemu gospodarstvu. Vesela sem, da je IMF za obdobje 2011-2013 namenil 2,6 milijona evrov za podporo Moldaviji. Moldavski premije je ta znesek dobil danes na donatorski konferenci. Hvala lepa. Sančes presedo, prosim. Hvala lepa. Epicentra krize ni v državah v razvoju, so bile pa najbolj prizadete zaradi posledic pomankanja posojil, negotovost finančnega cikla in pomankanje denarnih tokov prav tako pa sedaj pomankanje nakazil iz tujine. Vse to je posledica, je vzrok za to, da se ta kriza širi in da sedaj cene tudi naraščajo in te države so zelo prizadete. Države v razvoju morajo biti upoštevane in potrebno je upoštevati tudi to, kar si te države želijo v globalnem gospodarskem okviru. IMF smo zaprosili, da naj premisli o tem, da bi razbremenili javne finance v državah v razvoju. Komisija bi naj pripravila dokument o tem, da bi naj pripravili, uvedli finančne transakcije, kar bi pomagalo pri oživitvi gospodarstva. In pozdravljam poročevalca, da je to zajel svoje poročilo. Hvala lepa. Gospod Šmit. Hvala lepa, gospod predsedoči, gospod komisar. Ob tej pozni uri vas pozdravljam. Zahvaljujem se poročevalcu za zelo pomembno poročilo. Resnično verjamem in upam, da bomo to krizo prebrodili z globalizacijo in svobodno trgovino in ne protekcionizmom. Zato moramo ostati odprti, da se bomo postavili po robu tej krizi in se tudi zoprstavili revščini. Če ne, čez nekaj dni bomo imeli skupno parlamentarno skupščino na Tenerifu in vedno znova opozarjamo na težave, ki jih povzročajo subvencionirani kmetijski proizvodi strani Evropske unije na globalnih trgih. Naša politika bi naj ustvarila bolj zdrave trge za kmetijske proizvode. Evropska unija je pokazala vodilno vlogo, to pravi Evropska komisija, vendar pa lahko smo še boljši. Moramo zagotoviti pošteno trgovino. Hvala lepa. Hvala lepa. Kolega Ferrera, minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vse krize, ki se omenjajo v tem poročilu, prehrambena, energetska, podnebna, finančna, gospodarska, socialna in tako naprej, so samo izraz iste strukturne krize, ki jo doživljamo. Podsaharska Afrika je res v zadnjih desetletjih bila priča vse višjemu dohodku na posameznika, vendar je pri teh državah pomembno to, da veliko izvažajo, imajo na voljo ogromno surovin, veliko se posvečajo energetiki in kmetijstvu, turizmu, veliko tujega kapitala je tam prisotnega. Kot kažejo pogajanja o gospodarskem partnerstvu, te države pogosto izsiljujejo ko se pogajajo. Zato smo prišli do ogromnih dolgov teh držav v razvoju, te države pa ne morejo na enakomeren način ohranjati koraka z razvitimi državami. Hvala. Hvala lepa. To ima opravka tudi s poštenostjo, torej pravičnostjo, da se držite časa za govor. Sedaj pa še zadnji kolega Melcer, minuto. Hvala lepa. Največja finančno-gospodarska kriza v 30 let prejšnjega stoletja ni zajela samo Evrope, temveč tudi države razvoja še prav posebno leti. Zato pa niso nič krive. Špekulacije, pohlepnost po velikih dobičkih v anglosaškem svetu predvsem je vodilo do tega, kar imamo danes. To je spobodil tudi koncept globalizacije, ki si je želel kar največ deregulacije. Evropa sedaj želi oživiti gospodarstvo in zato se je zadolžila, države razvoja pa seveda to, tega ne zmorejo. Zato jim moramo dati možnost, da bi lastna gospodarstva bolje obvarovali pred dampinškimi cenami in da bi ne skrivali trga in da bi tako tudi ljudje lahko normalno živeli. Prav tako moramo dati možnost državam razvoju, da se sami potegnejo iz krize. Klasična pomoč bi ne bila dovolj. In seveda se moramo lotiti vsega pri izvoru in moramo zato bolj strogo urediti finančne trge, prepovedati špekulacije in hitro uvesti davek na transakcije. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Melcer. Morda še komisija enkrat? Ne. Potem je razprava zaključena. Glasovali bomo jutri. Nadaljujemo jutri, 25. marca 2010, od 9. do 13. Dnevni red je objavljen na spletni strani Evropskega parlamenta. Zahvaljujem se vsem kolegicam in kolegom, tolmačem ki so iz veselja ali dožnosti do evropske politike ostali do konca.